Mes chers collègues, kolegi in kolegice, otvarjam našo sejo, sejo odbora za proračun. Če ni komentarjev, bomo sprejeli tudi dnevni red. Dobili ste sporočilo o sklepih koordinatorjev, ki so zasedali 23. aprila. Ta dokument najdete v dosjejih. Če komentarjev ni, so ta priporočila potrjena. Sedaj pa bi rad toplo pozdravil gospoda komisarja, gospoda Oettingerja. Hvala, da ste se odzvali na naše vabilo in se odeležili te današnje seje odmora za proračun. Že včeraj ste na plenarnem zasedanju predstavili predlog večnega finančnega okvira. Govora je bilo tudi o tem, eh, kako pomembno je, da sta se s predsednikom eh, Junckerjem odločila, da najprej eh, predloge predstavita parlamentu, šele na to pa medijem na novinarski konferenci. In to resnično cenimo. Hvala za predstavitev proračuna, ki ste jo podali. Hvala tudi za pojasnila, ki ste jih podali. Seveda je primerljivost eh, podatkov med eh, zadnjim večletnim finančnim okvirom in eh, tem novim predlogom večletnega finančnega okvira zelo pomembna točka to ni preprosto. Ravno zato bomo verjetno zaprosili še za več informacij in eh, pojasnil, tako da ne bo eh, nejasnosti. Ko primerjamo eh, številke iz obdobja 2014-2020 in 2021-2027, mora biti vse nedvoumno, tako da vsi dvomi izginejo. Upamo seveda, da bo svet kmalo oblikoval svoj pogajalski mandat, čim prej. Mi pa smo seveda pripravljeni zagristi v to kost. Seveda pa je treba izpostaviti dejavnik zaupanja. In v uh, zvezi s tem bi uh, rad na kratko povedal, kako pomembno je, da eh, najdemo odgovore na vprašanja, ki jih imamo, naprimer v zvezi s pobudo za zaposlovanje eh, mladih. To je povezano s pogajanjem eh, v spravnem postopku v proračunu za leto 2018. Brez dvoma bomo imeli priložnost, da se še vrnemo k tem vprašanjem, tako da bomo vprašanja, ki so še odprta, razrešili odločitve so že bile sprejete tudi eh, pod okriljem splošnega poročevalca. Imamo tudi eh, instrument za Turčjo, za begunce v Turčiji. Svet in komisija sta se pogajala. Parlamentu se zdi, da smo ostali nekje eh, ob strani, kar pa seveda ni ustrezno naša vloga mora biti enako vredna, imamo eh, dve instituciji, ki sta proračunski organ, eh, svet in pa parlament, tako da je pomembno, da k razpravi prispeva tudi Evropski parlament. Imeli smo en predlog spremembe proračuna eh, v rednem postopku in eh, parlament in svet eh, se morata o tem pogajati. Eh, gospod komisar, lahko vam obljubimo, da želimo z vami sodelovati, z vami in z vašo ekipo sodelovati na temelju zaupanja in skupnih interesov sedaj lahko poveste vse, če se niste mogli povedati včeraj na plenarnem zasedanju. Eh, lotili se bomo podrobnosti in vsi vemo, da se vrak pogosto skriva v podrobnostih. Vseeno pa bomo vsi skupaj eh, poskušali biti boj proti temu vragu, tako da eh, si bomo prizadevali za dobra pogajanja. Parlament je predstavnik evropejcev in večletni finančni okvir za obdobje 2021 do 2027 mora odgovoriti na pričakovanja različnih vlad 27-terice, eh, ob enem pa mora odgovoriti na pričakovanja in želje eh, eh, davkoplačevalcev, državljanov, ki jih tukaj v parlamentu zastopamo. Gospod komisar, izvolite, beseda je vaša. Gospe in gospodje, gospod predsedujoči, hvala da smo se lahko sestali tako hitro po prvi predstavitvi večletnega finančnega okvira na plenarnem zasedanju včeraj. S tem stopamo v drugo fazo posvetovanj o večletnem finančnem okviru. Prva faza je bila eh, faza, ki je potekala v komisiji. Seveda smo ob tem stalno imeli stike z vami, z političnimi skupinami, z predsedniki odborov in pa seveda z obema poročevalcema. Ehm, poročevalca sta bila imenovana marca in eh, mi smo si prizadevali za to, da bi v naš predlog vključili tudi predloge iz teh dveh poročil. Eh, danes smo se sestali z veleposlaniki v Koreperju, v, svet, v svetu, to so pravzaprav vaši veleposlaniki, vsi jih poznate. In eh, razprava je bila izredno zanimiva, tudi nekoliko napeta. Jasno je, da se bomo tukaj morali boriti za vsak glas. Eh, pri vas je večina dovolj v svetu, prav tako potrebujem vsak glas veleposlanika, finančnega ministra, ministra v splošnem svetu, potrebujemo pri volitev dejansko vseh vodij vlad in, dr in eh, držav. Ehm, vse nacionalne vlade so včeraj poslale svoje pripombe, eh, tvite, prvi so prišli še preden je komisija sploh začela s posvetovanjem. in vse to jemljemo zelo resno. Dejansko gre za eno ključno vprašanje, kako se bomo med seboj dogovorili. Zato sam trdim, da moj predlog eh, ni popolnoma idealen. Eh, pripravljen sem na boljše eh, predloge za predloge o prihrankih, o večjih izdatkih, o transferih. Za vse to sem odprt. Jaz nisem a, absolutno odgovoren za ta proračun, jaz sem moderator in sedaj ste na potezi vi in svet. Zato apeliram na vas, bodimo fleksibilni, te, logik, te naloge se moramo lotiti na prožen način. Uh, ustanova za povezovanje Evrope, kmetijstvo, raziskave. Vem, da imate um, različne interese na različnih področjih, ampak treba je obravnavati celoten svežen. Če se bo vsak zauzemal samo za svoje interese, potem ne bomo prišli do dogovora. Če bo vsak povedal, kaj so njegovi interesi, ampak bo pri tem ostal prožen, potem pa nam bo uspelo doseči dogovor o tej kompleksni temi. Eh, podali smo predlog za naslednjih sedem let. Naslednja komisija in tudi komisija za naslednjo komisijo bo prešla na format 5 ali 5 plus 5. Eh, povišali smo, sred, eh, povišali smo število eh, poglavi razdelkov, kajti do sedaj običajen državljan naslovov, kot so 1B, 1A, sploh ni razumel. In uh, eh, za temi naslovi smo tudi spostavili naše prednostne naloge. Dobili smo tudi uh, poglavja, ki do sedaj niso bila izključno evropske naloge. Varnost in obramba, recimo. Migracije in pa upravljanje meja. Od držav članic smo vedno slišali, da imamo preveč programov, da imamo celo džunglo programov. Eh, no, mi smo pravzaprav vsakih pet let uh, ocenili obstoječe programe in potem dodali nove. Morda je sedaj bil pravi trenutek za to, da smo nekatere programe med seboj združili in tem smo prav tako prispevali k eh, prožnosti. S tem smo nekako združili vsebinsko podobne programe v grozde in ob tem smo tudi poenostavili pravila. Sedaj imamo uh, sedem poglavi Eh, ne več pet. Imamo 38 programov. Ehm, in s tem je seveda primerljivost eh, nekoliko otežena. Primerljivo se najlažje, če imate vedno enako število poglavij, enako število eh, programov, ampak to bi bilo napačno. Moramo se odzvati na spremembe. Uh, recimo, ko gre za področje upravljanja meja, migracije, za razvojno pomoč, ko gre recimo za um, raziskave in obrambo. Tukaj moramo poskrbeti za ustrezen okvir v proračunu, kajti tukaj gre za prihodnost Evrope. Če bomo želeli vse skupaj samo eh, med seboj primerjati, smo zazrti v preteklost. Če imamo nove programe, nova težišča, pa smo usmerjeni v prihodnost. Ich bin davon überzeugt, dass der Prepričan sem, da bo imel Brexit velike posledice za proračun. Ne moremo se pretvarjati, kot da bomo lahko vse financirali, kot da sedaj in še nove naloge uh, ob tem. Zato potrebujemo kombinacijo večjih uplačil in pa rezov. Nekatere države članice še vedno ostajajo pri 1,0 odstotka. To je zgorna meja. Vse drugo je za njih sekundarnega pomena. Mi izhajamo iz 1,114 in vem, da s tem nismo polno izpolnili zahtevo parlamenta, ampak smo se vam vsaj približali. Večji odstotni delež bi privedel samo do burnejših odzivov držav članic in s tem bi postala možnost za dogovor še bolj oddaljena. Danes je bila pri meni bavarska vlada. Eh, jaz eh, imam eh, sicer rad bavarsko, ampak če bi zahtevali 1,3, potem bi morali bavarcem dati azil v Bruslju. Potem všeč mi je tudi Avstrija. Ampak vedno imajo vlade um, dve ulogi. Torej uh, so tukaj um, evropski ministri in pa uh, predstavniki vlade svoje nacionalne države. Zato morajo vedno uh, to dvoj usklajevati. Potem rečejo na Dunaju en odstotek, v Bruslju pa 1,3 odstotka. Ja, in potem je pač treba iskati neko srednjo pot. Uh, Ne na zadnje, gre pri razpravah za to, da moramo doseči dogovor. Treba je doseči dogovor o programih. Vsak program si moramo ogledati in se vprašati, ali je eh, proračun, ki ga je predlagala komisija, dovolj, ali so rezi sprejemljivi. Oziroma moramo se tudi vprašati, kje so naše predloge za investicije zgrešeni in potem na koncu šele pride razprava o zgornji meji. Dva največja programa bosta ostala, dva največja programa. Skupna kmetijska politika in pa kohezijska politika še vedno predstavljata 30 odstotkov našega proračunskega okvira. Rezi v kohezijski politiki znaša približno 6,2 odstotka, pod 7 odstotkov torej, eh, pri SKP pa 5 odstotkov. Neposredna plačila manj kot 4 odstotka odstotke, za manj kot 4 odstotke bomo te znižali. E, to lahko zastopam pred vsakim kmetijskim združenjem, pred vsakim kmetom, tudi e, pred tistimi, ki mi jih pošiljate v parlament. Tudi za kmete mora postati jasno, da bo Brexit imel določene posledice e, z rezi minus 4 odstotka, minus, odstotke, minus 5 odstotkov. Eh, minus šest odstotkov, smo še vedno zavezani kmetijstvu in pa eh, podeželskim regijam. Eh, nimamo še popolnega programa za, za ti dve področji. Prosim, dajte nam čas do konca maja, konec maja bomo predstavili končne predloge za kohezijsko politiko in pa za socialni sklad in pa za prva dva stebra kmetijske politike. In še takrat bomo, še, šele takrat bomo konkretno vedeli, kakšne posledice bodo imeli eh, naši predlogi za kmete, za regije in za kohezijsko politiko. In uh, takrat se bom ponovno um, ehm, za kolegico Krecu um, izpostavil razpravam za, vam, za vami. Eh, in če le po tem trenutku bodo pogajanja za svetom in pa parlamentom smiselna. Za tem predlogom okvira smo se želeli usmeriti v prihodnost Evrope. Želeli smo pokazati, kaj leta 2011 še niso bili evropski problemi, evropske zadeve. Uh, 2011, eh, eh, takrat se nismo toliko ukvarjali za temo migracije, nismo imeli sirske državljanske vojne, nismo imeli na tisoče beguncev, ki prihajajo za nami iz Bližnjega vzhoda. Arabska pomlad je bila takrat še nekaj, kar je predstavilo eh, upanje. Takrat smo imeli veliko bolj stabilno soseščino. V soseščini moramo investirati v prihodnost tamkajških ljudi. Znotraj Evropske unije pa moramo poskrbeti za migracije in za integracijo migrantov. V to je treba uložiti več denarja in pomagati. Moramo tistim državam, ki so najbolj prizadete. To niso Irska, to ni država kot je Luksemburg, to so Grčija, Poljska, Italija, Malta, Ciper in Bolgarija. Eh, ponuditi jim je treba administrativno pomoč in pa finančno pomoč. Eh, no, gospod Böge me je na nekaj opozoril. Eh, to je pravzaprav že pri zadnjem proračunu bila pomembnejša tema, eh, vsaj za, in, a, vsaj za komisijo in pa parlament, ampak svet je tukaj zavrnil naše predloge. Potem ustanova za povezovanje Evrope. Neli Kros je za digitalne infrastrukture že pred leti predlagala 9 milijard, ampak svet je to skrčil na 1 milijardo. Danes vemo, da je to bila huda napaka. Zato smo za digitalno Evropo spet predlagali 9 milijard za umetno inteligenco, za kibernetsko varnost, za visoko zmogljivostno računalništvo. In tukaj pričakujem eh, reakcije. Bo svet to spet eh, znižal na eno milijardo, potem nas bodo Silicijeva dolina ali Baba in pa drugi pač prehiteli in Evropa bo izgubila prihodnost pomeni inovacije, raziskave, razvoj. To pomeni, da moramo tri odstotke našega BDP-ja nameniti raziskavam in razvoju eh, in inovacijam. Eh, potem okrepili bomo tudi obzore za leto 2020, okrepili bomo digitalno Evropo za več kot 60 odstotkov. Če bodo države članice tukaj spet sredstva rezale, potem bodo pač zaigrale našo skupno prihodnost. Eh,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 Eh, sredstva bomo sedaj povezali z sredstvi za raziskave in s tem bomo omogočili tistim državam, ki imajo močne raziskovalne zmogljivosti, da bodo te lahko še okrepile. Gre torej za preusmeritev iz kohezije v raziskave in s tem eh, se bodo te eh, regije približale raziskavam, ki so že sedaj močne na področju raziskav, recimo Pariz, Irska, Baden-Württemberg in tako naprej. Podvojili smo sredstva za Erasmus. Eh, namreč najboljši odziv na euroskepso je, da mladim ljudem omogočimo, da med svojim študijem obiščajo Evropo, da jo spoznajo, da spoznajo druge kulture, druge jezike, druge delovne trge, eh, drugačno glasbo. Nekateri so predlagali celo potrojitev sredstev za Erasmus, ampak podvojitev sredstev je že dober dosežek. Več eh, kot 60 eh, odstotkov za eh, inovacije, za raziskave, 100 odstotni porast za Erasmus in pa porast sredstev za sosedsko pomoč, za razvojno pomoč, za migracije. Prav tako pa moramo se posvetiti vprašanju varovanja zunanjih meja skupaj z najbolj prizadetim državam, z najbolj prizadetimi državami. Ne želimo pa seveda več nadzora na notranjih meja. Zato bomo e, število zaposlenih v Frontexu povišali iz 1200 na 10 tisoč. To je pomembna modern, modernizacija proračuna. S tem eh, se pripravljamo na naloge, s katerimi se bo Evropska unija morala soočiti v naslednjem desetletju. Za parlament je pomembno, da spremenimo tudi stran prihodkov. To je treba diversificirati. In v tem predlogu smo uh, to dosegli. Želimo Eh, dvomestno milijardno številko eh, na področju lastnih virov, zato da bi lahko zmanjšali nacionalne prispevke. To je tudi psihološko gledano pomembno, kajti če bodo nacionalni poslanci pristojni za več kot 70 odstotkov naših prihodkov in če bomo morali uh, jih uh, za vse prositi, naj to odobrijo oziroma nam vračajo denar, to je napačno. Zato eh, bomo za 20 odstotkov povišali prihodke iz ETS, potem eh, imeli bomo posebne projekte za evro območje, potem uh, razmišljamo tudi o tem, da bi plastiko, ki je ne moremo reciklirati, vzeli kot izhodišče za prispevke nacionalnih držav. Eh, države, državčanice se lahko tega lotijo na različne načine. Lahko eh, prepovejo določene kvote plastike, lahko plastiko obdavčijo. Pač eh, države članice morajo ustvariti določene spod, spodbude za potrošnike in pa ponudnike. Zato, da bodo izpolnile ta cilj. Lahko bi še dolgo govoril, ampak predlog lahko a, preberete sami. A, Eh, tako da me sedaj bolj zanimajo vaše pripombe in kritike. Pripričan sem, da bodo kritike diametralno nasprotne tistim, ki sem jih slišal danes zjutraj. In ja, eh, sam pravim, če te vsi kritizirajo, potem si prav gotovo nekaj naredil prav. Če je kritika vsebinska, potem je meni to prav, pripravljencem vse poslušati, na to pa bo treba na nek način doseči dogovor. Še zadnji stavek. Danes eh, smo v tisku uh, zasledili številne odzive, komentarje. Države članice so se pritoževale zaradi uh, povišanja prispevkov. V moji deželi sem bral o uh, povišanju sredstev za 11 do 12 uh, eh, milijard. Um, Ja, razumeti morate, da če primerjamo recimo eh, proračun med leti 2009 in pa 2020, eh, pa je tukaj porast 2 odstotni, 2 odstoten, potem, to, potem se ob to nihče ne obregne. Ampak mi moramo poskrbeti za proračune, ki bodo usmerjeni v prihodnost, potrebujemo projekte, ki bodo uresničljivi tudi čez 7 ali 8 let. če primerjate leti 2014 in 2027, sta to dva različna svetova. Povišali bomo sredstva za raziskave, za plinovode, za gradnjo infrastrukture, za gradnjo stavb. In to seveda pomeni veliko razliko. če bi primerjali Halštajnov proračun za, tem, za naslednjo desetletje, bi to bila še večja razlika. Če bi primerjali proračun pred 20 leti, bi bila razlika spet ogromna. Zato prosim, predajte naslednje sporočilo. Sedem let krat inflacija 1,6-1,7 odstotka. To je 12 do 13 odstotkov nominalnega uh, porasta. Ne da bi ob tem dobili več. sedem let rasti BDP-ja eh, za 1,8 odstotka. Tako pridemo do 30 odstotkov eh, viš, višjega izhodišča. Teh 30 odstotkov potrebujem samo zato, da bi prišel na isto raven um, prihodkov in odhodkov. BDP, inflacija, rast, na to ne moremo vplivati. Uh, to um, v enaki meri vpliva tudi na nacionalne države. Jaz bom preučil uh, izglede za um, naslednjih sedem let tudi v proračunih držav članic in povsod uh, porast uh, znaša od 30 do 50 odstotkov. Saj ostanemo pri enem pri enem odstotku BDP-ja. In k, če k temu prištejemo še rast BDP-ja in pa inflacijo in potem vse skupaj povežemo z Brexitom, ehm, če 14 milijard ne bomo mogli nadomestiti z rezi, ampak tudi z višjimi prispevki, če potem ob tem upoštevamo še nove naloge Evropske unije, 13 milijonov za obrambo ali pa sredstvo za migracije, za varstvo na mejah, Saj eh, carinskih eh, uradnikov ne moremo potolažiti samo z lepimi besedami. Ne, to eh, stane tudi veliko sredstev. 16 tisoč evrov na osebo pri 10 tisočih zaposlenih to seveda nanese na kar velik znesek. To so realni porasti. Nemčija je v tem eh, MFF-ju eh, uplačevala 25 milijard v poprečju, zato bo morala Nemčija šest, v naslednjem okviru plačati 36 odstotkov. 11 eh, od tega zaradi inflacije, eh, samo 3 do 4 zaradi brexita in pa novih nalog. Eh, prosim, to je treba na ta način predstaviti. Naš predlog lahko kritizirati, lahko predlagate spremembe predlog mora biti izhodišče za posvetovanja. Eh, prosim vas, da predloga ne zavrnete kar tako. Eh, treba je poskrbeti za razumne razprave z eh, kolegi v svetu, v skupnem evropskem interesu, seveda. Si, Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj bom besedo predal našim poročevalcem. Poročevalcema, soporočevalcema za večletni finančni okvir in na to poročevalcem za nova lasna sredstva, nove lasne vire. Časa imamo do pol štirih, komisar ima na to druge obveznosti, zato vas prosim, da ne porabite več kot dve minuti. Začel bo Jan Olbricht. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Najprej bi se vam rad simbolično, tradicionalno zahvalil. Mislim, da smo odprli nova vrata v nov svet v smeri nove filozofije za proračun. Mislim, da je to nekaj optimističnega in mislim, da je treba razmišljati še naprej v tej smeri. Obenem pa je treba izpostaviti, da ste med eh, 1,3 odstotka in najti je treba ustrezno stališče. Mi, poročevalci v odboru za proračun, potrebujemo jasna pojasnila v zvezi s številkami. To je namreč tisti trenutek, da razumemo, kaj imate v mislih. Ko mi predlagamo 1,3 odstotka, to argumentiramo. Pravimo, to želimo narediti, to bo stalo toliko denarja in eh, zato potrebujemo eh, sredstva v eh, tej višini. In z vaše strani bi radi iste podatke. Nočemo imeti sedaj neke razprave o tem 1,3 ali ne ali da. Ne, zanimam nas, kaj bi morali po vašem mnenju porezati splošna raven prav. Sicer uporabljate zelo splošne številke 5,5, 5,6 eh, oziroma pri koheziji včeraj smo slišali minus 7 odstotkov. To je torej naš način razmišljanja. Nočemo se pogovarjati o številkah v tem smislu ali 1,1 ali 1,3. Ne, želimo govoriti o tem, koliko bo kaj stalo in kaj želimo doseči s tem denarjem. Želimo govoriti o konkretnih številkah. Zanima eh, me, če bi nam lahko na preprost način razložili, kaj se dogaja z rezi pri koheziji in kmetijstvu, minus pet, minus eh, šest odstotkov, v katerih cenah, trenutnih cenah, eh, kje začnemo, kaj je tista eh, raven pri sto odstotkih imamo različne tipe analize, nekateri uporabljamo zgolj inflacijo in na to pravimo, da tu uh, eh, ni 5 odstotkov, ampak 15 odstotkov, drugi pravijo, da ni 5 odstotkov, ampak je to 10 odstotkov. Zanima nas torej, kaj točno to pomeni in v kakšnih cenah je to izračunano. Razumemo tudi vaše predloge v zvezi s pogojevanjem in z vladovino prava. To je zelo pomembno, ne zato, da bi eh, kaznovali končne upravičence, ampak zato, da bi zagotovili ustrezno izvajanje proračuna. Kot soporočevalec bi rad povdaril, da v tem trenutku od danes naprej potrebujemo pravo razpravo o pravih številkah. Vedeti želimo, kaj točno te številke pomenijo. Zanima nas, kaj želimo narediti, kaj želimo doseči in koliko bo to stalo. Hvala. Hvala, Izabel Toma. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi vam, gospod komisar. Kot sem dejala že včeraj, sem bila zelo razočarana nad vašimi predlogi. Danes je nov dan in pridružila se bom k optimističnim besedam eh, soporočevalca in odbora za proračun. Bitka se je šele začela in mislim, da ste tudi sami to povedali, biti moramo optimistični. Če želimo začeti eh, biti ta eh, boj, potrebujemo prave eh, številke. Kot je dejal kolega, imamo tukaj težavo. Želimo biti natančni. Potrebujemo naslednje zadeve. Potrebujemo številke za večletni finančni okvir v dobi 2014-2020, eh, eh, cene iz leta 2018. Eh, na nek način bo to naš primerjalni standard, na podlagi katerega bomo lahko na to primerjali staro obdobje in novo obdobje. Na to druga stvar imamo težavo pri inflaciji. Vaše ocene so eh, malce eh, visoke za naslednja leta in eh, o tem smo se pogovarjali tudi z avstrijskimi predstavniki. Bolj kot so te napovedi visoke, manjše so dejanske eh, vsote, tako da eh, moramo imeti ustrezno oceno inflacije. Na podlagi tega pa lahko na to začnemo resno delati. Trenutno žal nimamo na razpolago teh ključnih eh, elementov, na podlagi katerih bi lahko izvedli resno analizo. Do konca maja moramo to resno analizo izvesti in zato uh, bi gospod eh, komisar rada povedala tudi, da tukaj ni severa, tukaj ni juga, tukaj je Evropski parlament, imamo eh, večino 458 eh, poslancev, ki so glasovali za to obdobje 2021-2027 in pri tem bomo ustrajali. Zato sem tako optimistična. Najlepša hvala. Sedaj pa so poročevalec za nove lasne vire, Janoš Levandovski. No, seveda je lažje razpravljati o neki zadevi na podlagi eh, dokumentov, eh, ki jih imamo v rokah, kot pa na podlagi ustne predstavitve. Eh, bi pa bilo dobro, seveda, imeti malce več preglednosti, če želimo vse skupaj primerjati s trenutno, uh, trenutnim finančnim okvirom. Uh, potrebujemo konstantne cene, leto 2018, tako bo laže primerjati uh, izdatke uh, v obdeh obdobjih. V skladu z resolucijo parlamenta imamo še eno priložnost za reformo, za uvedbo lastnih uh, sredstev. Uh, ta košarica ni presenetljiva, ampak eh, zagotavlja zgolj, zgolj manjši delež vseh dohodkov. DDV je lažje razrešiti zaradi odhoda Britancev, na to eh, davek na eh, podjetja. Nisem podpiral ETS-a, ker bi to bi lahko bilo zelo težavno pri nekaterih državah in ker to predstavlja zgolj 2 odstotka eh, celotnih izdatkov. Imamo nekatere eh, kandidate, kot je naprimer eh, davek na finančne transakcije in pa na digitalne storitve. Dobro je, da gremo v tej smeri, da se poskušamo znebiti korekcij in rabatov, ampak Seveda ni vsaka korekcija povezana z britanskim rabatom in ugotoviti moramo, če bo to mogoče, tako da bi zagotovili eh, pošteno eh, stališče za neto eh, plačnice brez korekcij. Seveda pa sem skeptičen, ne vem, če nam bo uspelo vse doreči še pred volitvami. Na to tako imenovani stroški za zmanjševanje. Eh, imamo 25 eh, eh, odstotkov, to smo zmanjšali na 20. To niso dobre novice za mojega soporočevalca v parlamentu, pa vam bomo seveda poskušali pomagati po najboljši možni eh, meri. Najlepša hvala, Gerard Depre. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko v tej fazi. Pet razlogov za uh, zadovoljstvo en pomislek in eh, dva razloga za nezadovoljstvo. Imamo nova lastna sredstva, to ni bilo zajamčeno na začetku in to je dobra novica. Drugič, predlagate svežen in vedno smo eh, zagovarjali svežen, s katerim lahko uravnotežimo stvari. Tretjič, ohranili ste eh, nova lastna sredstva, ki jih najdemo tako v poročilu Monti, kot tudi v našem poročilu, ki so ga pripravila gospod Levadovski in jaz sam. Četrtič, eh, nova lastna sredstva, ki jih uvajate, eh, odgovarjajo na eh, izzive, obzorje 2020, notranji trg in pa zaščita okolja ter boj proti podnebnim spremembam. In na koncu še, kar je povedal tudi Janoš Levandovski, predlagate odmik od sistema rabatov, kljub temu, da je časovnica malce delikatna. Zanima me, kakšen bo ritem, v kakšnem ritmu boste uvajali te nove lasne eh, vire, glede na to, kako bodo zamenjevali nacionalne prispevke. Na to nezadovoljstvo, globalno gledano, eh, vsota ni tako visoka, kot smo želeli in uh, v okviru večletnega finančnega okvira je treba to seveda upoštevati. Mislim, da eh, potrebujemo več sredstev. Kar se tiče drugih eh, dohodkov, niste razrešili eh, problematiko kazni, ki jih plačujejo podjetja in ki se na to stekajo v žepe držav članic. Tega se niste dotaknili in zanima me, zakaj ne. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo s koordinatorji skupin, ki so zastopane v odboru za proračun. Besedo dobi Jose Manuel Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsednik, govoril bom v portugalščini. Hvala za besedo. Mislim, da je predlog parlamenta najboljši. Po našem mnenju kohezije ne bi smeli oklestiti. Podobno razmišljamo kakor komisija glede obzorja 2020 in Erasma. Zanima pa me, kakšen, kakšno je stališče sveta. Zanima me, kakšen predlog bo podal svet. Recimo, če svet noče imeti rezo v koheziji in kmetijstvu, potem je to lahko problematično. Mislim, da smo lahko zaradi tega zelo nezadovoljni. Res je, da ste marsikaj zboljšali na področju konkurenčnosti, primankuje pa nam solidarnosti. Kohezijsko politiko sedaj nameravate oklestiti. Kohezijska politika pa seveda predstavlja kohezijski sklad in tudi sklad za razvoj. 5 odstotkov sem slišal, 6,2, včeraj 7 odstotkov, no res so kar veliki in se še stopnjujejo in povečujejo. Lahko pride tudi do 10 odstotkov, zanima me, kakšen je dejanski res, ali boste tudi oklistili sklad za strukturne reforme. Vsi ti skladi, ki sem jih omenil, so pomembni. Po mojem mnenju potrebujemo tudi tehnični sestanek med komisijo in parlamentom, tako da bomo vsi upravljali z enakimi številkami, se pravi, da bomo imeli vsi enako izhodišče za nadaljna pogajanja. Hočete pa oklestiti tudi samo solidarnost v novem. VFO-ju. Če si pogledamo novo proračunsko stabilizacijsko enoto, ki bo zunaj proračuna, no, lahko vidimo, da bodo sem plačevali države članice. Evropski razvojni sklad bo znotraj proračuna. Po mojem mnenju mora dopolnjevati celotni proračun. Če pa ga boste uvrstili v sam proračun in uh, oklestili ostale politike, potem je po mojem mnenju bolje, da ostane zunaj. Če boste torej vključili IRDF v proračun, potem morate povečati celotni proračun. Vse države članice imajo koristi od proračuna. Res je, da imamo prijemnice in plačnice. Vemo tudi, da so nekatere države članice pred kratkim tudi zaključile svoje programe prilagajanja. Hočem proračun za kohezijo, ki je tudi predpogoj za konkurenčnost. Hvala, sedaj pa Eder Gardia Zabal Rubial. Gracias, hvala za besedo, predsedujoči, hvala komisar, da ste ponovno z nami in da tokrat govorite pred našim odborom o večletnem finančnem okviru. Bi pa želela uporabiti, povedati še nekaj v zvezi z številkami. Mi potrebujemo primerljive številke, primerljiva izhodišča in ne moremo primerjati zadnjega finančnega okvira z novim, z inflacijo. Se pravi, potrebujemo dejanske številke VFO-ja za 2014-2020 in za 2021-2027 brez združenega telesa, tako da bomo potem lahko med sabo vse primerjali. Te številke potrebujemo in potrebujemo potem mislim, da bomo zelo presenečeni. Toliko o tem. Imam kar nekaj vprašanj glede določenih programov. Erasmus Plus se bo podvojil, to ste dejali, me pa zanima, da boste imeli v tem programu tudi brezplačno vozovnico za Interrail. Zanima me, kakšen delež bo pripadal interelu, potem pa še Evropski socialni sklad. Dejanski res tega sklada v novem okviru v primerjavi z zadnjim okvirom. Zlasti je treba tukaj poštevati novo postavko. Zanima me, koliko predstavljajo novi programi. Vsi vemo, da sedaj ne bomo imeli pobudo za brezposelnost ti mladi, ki se bo prenesla v Evropski socialni sklad. Se pravi, imamo manjši socialni sklad z večjim številom postavk, kjer je treba seveda tudi ukrepati. Pa še tretje vprašanje. Imamo nov sklad za naložbe v Evropski uniji, kako bo deloval ta sklad in cilji tega sklada. Potem pa še skrbniški skladi. Zanima me, ali boste uvrstili in upoštevali napake v zvezi s temi skladi v novem okviru. Ne vem, ali imam še nekaj časa, potem pa še načelo pogojevanja, kako bo to načelo delovalo. Zanima me tudi, ali nam lahko zagotovite, da te kazni ne bodo plivale na končne upravičence. To je predlagal tudi parlament. Potem pa še nekaj, vi prosim pojasnite o prožnosti. Najlepša hvala, gospod Bern Kölmel. Hvala za besedo, predsedujoči. Dragi komisar Oettinger, hvala, da ste prišli na zasedanje našega odbora. Sam pa tudi mislim, da ste opravili izjemno delo z službami komisije. Res je, da vaš predlog ocenjujejo na različne načine. Sam lahko podprem širši pristop, zlasti glede preglednosti. Res sem vesel, da da imamo sedaj dve novi proračunski postavki. To je pomembno za naše državljane. Državljani hočejo namreč razumeti, zakaj porabljamo denar v Evropski uniji. To bo še bolj pomembno v prihodnosti. Potrebujemo preglednost. Imam pa še določene probleme v zvezi z vprašanjem o tem, ali ne bi bilo bolje, da imamo proračun, ki bo bolj ciljno usmerjen. S drugimi besedami, ali ne bi bilo bolje, da si zastavimo merljive cilje in potem bi te cilje tudi izmerili in potem bomo tudi ugotovili, ali smo bili uspešni pri doseganju teh ciljev. Ugotovili bomo, ali smo na pravi oziroma ali napačni poti. Na takšen način pa bomo tudi dosegli več preglednosti in spremljivosti. Državljani hočejo vedeti, zakaj zapravljamo denar. Ne moremo jim enostavno dejati, da imamo programe in znotraj programov porabljamo seveda vsa finančna sredstva. To je že uspeh sam po sebi. To ni spremljivo, sicer so določene zgornje meje, ampak potrebujemo otipljive rezultate. Potem pa še migracijska politika, to bi želel izpostaviti. Sam še vedno verjamem v to, da potrebujemo več finančnih sredstev za migracijsko politiko. Zlasti, če si jo pogledamo bolj globalno. In tako bomo lahko bolje pomagali tudi Severni Afriki in Bližnjemu vzhodu ampak ta sredstva morajo biti tudi pogojena s tem, da bomo v Evropski uniji dobili učinkovito azilno politiko. Brez te politike pa bodo vsi naši ukrepi nezadostni. Res sem vesel, da nameravate povečati število zaposlenih pri Frontexu, ampak ti zaposleni bodo še vedno se soočali z številnimi izzivi. Kaj storiti z množico, s poplavo beguncev, ki prihajajo v Evropsko unijo? Mi moramo urejati zunanje meje, treba jih je bolje upravljati, tako da bomo res lahko malo zamejili poplavo beguncev v Evropski uniji. Drugače pa mislim, da greste v pravo smer. Merci. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde, poročalka v senci Anneli Jetenmeki. Dragi komisar, najlepša hvala za predstavitev novega večletnega finančnega okvira. Hvala tudi za sodelo, ki ste ga opravili pri pripravi novega proračuna. Razumem, težko je pripraviti uravnotežen predlog zanima, pa me kaj boste počeli na področju boja proti podnebnim spremembam. Dejali ste, da boste povečali ambicije na področju boja proti podnebnih sprememb. Predlagali ste 25 odstotkov dodatnih izdatkov, ampak v trenutnem finančnem okviru imamo cilj 20 odstotkov pa še ta ni bil dosežen. Res sem vesela, da ste tako ambiciozni. Ampak vseeno me zanima, kako si komisija predstavlja doseči nov cilj, ko pa še nismo dosegli starih ciljev. Najlepša hvala v imenu skupine zelenih, eh, Hordi Sole. Hvala za besedo, dragi komisar. Vaš predlog ima tudi določene pozitivne vidike in sicer da ne gre nazaj v primerjavi z trenutnim finančnim okvirom. Slaba novica pa je, da nas najhujše še čaka. Sedaj se bomo soočili z temi dolgimi pogajanji. Upam, da ne bodo trajala 28 mesecev, kakor pa pri zadnjem večetnem finančnem okviru. Upam pa, da bo končni izkupiček dober. Parlament bo seveda zagovarjal naše cilje, spokoj pa naša politična skupina. In to stališče smo že predstavili z našimi poročili na lasno pobudo. Toliko o tem. Glede samega zneska pa povem, da nov proračun ni zelo ambiciozen. 1,14 odstotka res ni dovolj. S tem ne bomo dosegli uspeha pri Evropski uniji vem, da ni nekega poguma in politične volje za večji proračun, ampak samo mislim, da smo zamudili izjemno priložnost, da bi Evropi namenili več finančnih sredstev. Na takšen način bi lahko zgradili močnejšo, boljšo Evropsko unijo. Je pa res, da je vaš predlog bolj ambiciozen glede prihodkovne strani, kakor pa odhodkovne strani. Imamo tudi določene inovativne predloge. Pozdravljam predlog glede novih lasnih sredstev, čeprav bi si jih želeli še več, pa tudi malo drugačnih, ampak dobro. Naredili ste saj prvi korak v pravo smer. Potem pa še nekaj besed o samih prioritetah. Res sem vesel, da sedaj povdarjate politike, ki so smerene v cilju raziskave, digitalna Evropa, inovacije, Erasm. To je vse spodbudno in pozitivno. Obžalujem pa, da ste povečali financiranje za obrambo za 17 milijard evrov. Bolje bi bilo, da bi ta denar namenili v energetski preobrat, v družbeno pravičnost. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Nirjada. Um, hvala za besedo. No, dragi komisar, vesela sem, da ste rekli, da ste pripravljeni na kritiko. Upam pa, da jo boste tudi sprejeli. Imeli ste priložnost, da dosežete preboj. Povečali ste recimo Erasmus, ampak po mojem mnenju ni dovolj. Če hočemo, da nas mladina razume, potem ji moramo pomagati. Treba je tudi ukrepiti raziskave in če se pogledamo tudi pametno Evropo, potem potrebujemo dejanske naložbe v to smer. Podpiram pa tudi to, kar ste dajali v zvezi z mladimi kmeti kmeti in z družinskimi kmetijami. To je treba še izboljšati, da bi pa sedaj zmanjšali SKP za pet odstotkov, to je nedopustno, treba je korenito spremeniti samo kohezijsko in kmetijsko politiko, tako da bi odpravili te neenakosti in zagotovili prihodnost za vse. Potem pa še ribiški sektor, ki je na kolenih, sooča se z hudimi izzivi. Brexit pa je to še poslabšal in mislim, da moramo ribiški sektor podpreti, zlasti če želimo imeti okolju prijazno ribištvo, ki bo zdravo tudi za samo prihodnost. Pa še dragi komisar, res me skrbi, da ste napovedali nove združitve. Te združitve nimajo sinergije in predstavlja samo neko metodo za prihodnost pokrivanje stroškov. Vsi pa tudi vemo, da bo to prevedlo do novih varčevalnih ukrepov. Za mene pa je najbolj pomembno, da ohranimo mir. Mislim, da gre preveč denarja v obrambo, v varnost, v nadzor zunanih meja. In to ni moja ambicija in to ni ambicija moje države. Ne vem, kako se naj vrnem. Uh, v svojo državo in povem kmetom, da jim Evropska unija ne bo pomagala, ker hoče več sredstev nameniti za obrambo. Kako bom to razložila mladim kmetom, ki so pravzaprav gondilo podeželja? Kako bom pravzaprav to pojasnila mladim, ki sploh ne morejo preživeti, ki nimajo denarja za šolanje? Is, v istem času pa jim bom povedala, da milijarde zapravljamo za obrambo. Njihova prihodnost pa nas sploh ne skrbi. Prosim, komisar, povejte mi, kaj naj jim reče. Mislim, da potrebujemo bolj socialno vključujočo Evropo. Mislim, da morate tudi popolnoma spremeniti svoje prioritete. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Vali. Eh, hvala za besedo, predsedojoči, dragi komisar. Vem, komisar, niste v dobrem položaju, treba je vse uravnotežiti. Res nas skrbi res za pet odstotkov pri SKP. Upam, da boste vzpostavili določeno ravnoteže, da ne boste preveč prizadeli majhnih in mladih kmetov. Potem pa še kohezija. Mislim, da ne smemo pozabiti na najbolj oddaljene regije v Evropski uniji. Moramo tudi poskrbeti za njihovo gospodarsko rast in blaginjo. Mislim, da se novim proračunom želite nagraditi tiste, ki so izvedli reforme, ampak moramo tudi razumeti vsebino in cilje teh reform. Zlasti glede vseh prilagoditev, ki se zahtevajo, glede mehanizma za stabilizacijo, tudi tukaj se mnenja popolnoma križajo. Imamo pa tudi samo načelo pogojevanja. Prosim, nam pojasnite, kako ga boste izvajali v praksi. Omenjate še ECB in nacionalne banke, no v zvezi s tem tudi zahtevate nacionalna vplačila, sam ne bom spostavil države v evroobmočju, ampak vse to bo vplivalo na nacionalni proračun, kajti govorim o znesku več milijard evrov, ki bo prišel iz proračuna velikih držav članic. Varnost in obramba, to je seveda zelo pomembno, krok 27 milijard evrov boste namenili v to smer. Ne vem, ali boste Nemčija in Avstrija imela več koristi od tega projekta. Prosim, da nam vse bolj pojasnite. Potrebujemo več preglednosti. Ne vem, morda bodo samo določene obrambne industrije, določene držav članic imele koristi od teh naložb. Poleg tega moramo razumeti še več v zvezi z ETS, pa še rezi pri nacionalnih proračunih. To je treba vse razumeti, tako da bomo lahko bolje razumeli nov proračun. Merci, monsieur Vali. Najlepša hvala, gospod Vali. Sedaj pa Andrej Elisen. Hvala za besedo, predsedujoči. Dragi komisar, nadaljeval bom v nizozemščini. Nameravate povečati proračun zlasti za obrambo. To je po našem mnenju nespremljivo ta nov proračun pomeni, da bo nizozemska morala sedaj plačati 10 milijard evrov in ne 7 milijard evrov. Kako bom to pojasnil našim državljanom za te tuje zamisle Evropske komisije? Imam nekaj vprašanj za komisijo. Zakaj hočete sedaj kaznovati velike netoplačnice? Zakaj niste pravzaprav dosegli več prihrankov pri plačilih in plačah zaposlenih v evropskih institucijah. Zakaj moramo vsak mesec potovati v Strasburg? Niti ne razumem, zakaj financiramo Afriko in Turčijo. Vse to bi lahko zmanjšali, potem pa bi tudi nizozemci plačevali manj v evropski proračun.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 Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Malce ste me presenetili, ampak prav. Če dovolite, bom predal besedo tistim, ki so za besedo prosili. No, vi niste prosili za besedo, gospod Ziljuaga je za njo prosil, vi pa ste dobili besedo v njegovem imenu. A, Prosim za besedo, pravi gospa Vir. Imate eno minuto, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kratka bom. Potrdila bi to, kar smo že slišali. Minus pet odstotkov neposredne pomoči v kmetijskem sektorju. Eh, to moramo upoštevati, tukaj moramo upoštevati eh, eh, prosto trgovino kako naj bi s tem zagotovili eh, kmetijstvo eh, s kratkimi dobavnimi verigami, eh, podprli majhne kmete in tako naprej. Komisar Hogan pravi, da lahko države članice vedno zapolnijo vrzel, ampak mislim, da s tem pozabljamo na samo naravo politike skupnosti. Podobno velja pri solidarnosti v zvezi s kohezijsko politiko. gre za računovodstvo, seveda, to je res. Vi ste izpostavili eh, obrambo, eh, zaščito eh, meja, Erasmus, in tako naprej. Ampak kako boste zagotovili prihodnost Evrope? Čigava Evropa to je? Ko vas poslušam, očitno ne gre za Evropo vseh. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Sarvama. Thank you, chair. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Poznamo rek, da se veliko govori o primankljajih. Zato sem res malo jezen, da je vse še tako nepregledno bi pa vseeno želel povedati, da sem zadovoljen z izbranimi prioritetami. Gre za Evropski VFO in ga moramo tudi braniti z določenimi pridržki, seveda. Šesta postavka, sosedstvo in svet. Mislim, da potrebujeta več strateške pomembnosti. To je darilo za naše otroke. Naložbe v infrastrukturo, digitalno gospodarstvo je zelo pomembno. Dobro je, da ste sedaj okrepili to postavko, ne smemo pa pozabiti na dejansko dodano vrednost TNT-ja. Vem, da smo že maja, ampak nikjer ne omenjate TNT-ja, niti CEFA v proračunu. In West EU ta skazen naložbe lahko pozdravim. Ne vem, zakaj potrebujemo tukaj sploh proračunska namenska sredstva, ampak vemo, da so finančna sredstva omejena. Vem, da niste toliko govorili o tem skladu Invest EU, ki ga pa potrebujemo. Potem pa še vladavina prava in finančno upravljanje. To lahko pohvalim, kajti naš parlament se že nekaj časa bori za vladavino prava, potem pa še časovnica. Časovnica je ključnega pomena. Imamo sedaj cilj in res moramo dokončati ta pogajanja v 10-12 mesecih in dobro je, da to sporočilo prinesemo nazaj v naše prestolnice. Vsi bomo izgubili, če ne bomo teh pogajanj zaključili v naslednjem letu. Manka. Hvala, gospod Saroma. Gospod Manka za eno minuto. Dziękuję, pan predsjedniczący chcem vyzdvihnúť, pán komisár, že ste aj včera... Hvala za besedo. Dragi komisar, res sem vesel, da ste včeraj pa tudi danes dejali, da se ne bomo pogovarjali samo o izdatkih, ampak tudi o prihodkih. To je zelo pomembno, zlasti glede lastnih sredstev. Sedaj predlagate tri nove kategorije lastnih sredstev. To pa ni dovolj. Skupina Monti, ki je tudi omenjena v tem poročilu, predvedeva nova lastna sredstva. Tudi za pariški sporazum potrebujemo nove inštrumente in poročilo Monti določa inštrument glede obdavčitve izvozov iz tretjih držav. In ta carinski priliv, te carinske dajatve lahko predstavljajo nova lasna sredstva. Se lahko najdete v poročilu Monti. V vašem predlogu pa tega nisem našel. Res bi bilo dobro, da bi bilo naše podnebje še vedno čisto v prihodnosti. Pa še vprašanje. Včeraj na plenarnem zasedanju sem mislil, da ste dejali, da boste povečali kohezijo oziroma priseli. Nisem tega ne bolj razumel glede reza petih odstotkov. Potem pa še DDV, ali bo to legitimen izdatek v prihodnosti, kajti če je temu tako, potem lahko tudi države članice z DDV-jem prispevajo v to košarico. E, Gospod Kristoforu za eno minuto. Hvala za besedo dragi komisar, potrebujemo močan proračun za močno Evropo. Res potrebujemo tudi več finančnih sredstev za kohezijo, za mlade, za kmetijstvo. Tudi gospod Fernandez je govoril o tem, potrebujemo več kohezije. Treba pomagati tudi MSP-jem, ampak samo pod pogojem, če bomo močni. Ampak za močno Evropo moramo tudi zavarovati zunanje meje in na takšen način braniti suverenost držav članic. Seveda potrebujemo tudi močno obrambo in varnost. Govorimo pa tudi o vladavini prava, o človekovih pravicah. In tukaj bi lahko upoštevali načelo pokojevanja. Recimo, če Turčija ne upošteva vladavine prava, da zmanjšamo finančna sredstva, ki so namenjena Turčiji. Veliko krat pa smo že govorili o številnih postavkih, pa tudi o plačah zaposlenih. Gospod Bioti, na hitro. Eh, Hvala za besedo dragi komisar, hvala, da ste se udeležili zasedanja našega odbora. Se bom osredotočil na dve ključni vprašanji. Dragi komisar, zanima me, kako boste državljani pripričali, da ustvarjate Evropo, ki skrbi za njih, ko pa sedaj zmanjšate sredstva za kohezijo. S tem boste spodkopali tudi socialno državo. Mislim, da si želite preveč varnosti. Dobro je, da imamo obrambo, pa tudi določene projekte na tem področju, ampak zdi se mi, da preveč povdarjate varnost in obrambo v naslednjih sedmih letih. Mislim, da seveda hočemo odpraviti razloge za migracije. Glede lastnih sredstev pa imam dve vprašanje. Mislim, da niste zbrali dovolj poguma in politične volje za uvedbo lastnih sredstev. Potrebujemo več lastnih sredstev, to smo danes že slišali. Treba pa je tudi povečati zneske, ki prihajajo iz lastnih sredstev tako, da bo Evropska unija bolj neodvisna od držav članic. Pa še nekaj o rebatu nam pojasnite. Hvala. Še dve prošnji za govor sem dobil. Gospod Arant, 30 sekund dobite. 30 sekund. Niste razumeli? Gospod Arant. Komisar bi se rad zahvalil za predstavitev tega izjemnega in čudovitega predloga. Sedaj tudi razume, da imamo toliko pomislekev. Časovnica je zelo pomembna. Ne vem pa, ali ste nam včeraj podali vse številke. No, če bi nam jih včeraj podali, bi bili danes bolje pripravljeni na današnji sestanek. No dobro, se boste prišli k nam še enkrat junija. Tudi to lahko pozdravim. Če pa želite, da bo ta proračun uspešen, potem se morate zanašati na tiste, ki ne bodo odvisni od naslednjih volitev. Gospod Maletič, za 30 sekund. Hvala za besedo, dragi komisar. Hvala tudi za predstavitev novega proračuna in večjetnega finančnega okvira. Tri vprašanja preprašanje v zvezi z novo strukturo, ki je sedaj bolj prijazna za uporabnike in za državljane in je tudi bolj razumljiva, ampak vseeno predstavlja mešanico različnih ciljev, misij, programov, projektov. Nisem čisto pripričana, ali je komisiji najbolj jasno, kaj mora pravzaprav vrstiti v ta proračun. Drugo vprašanje vse številke dobro. Potrebujemo primerjalno preglednico z finančnim okvirjem za 2014 in 2020. Potem pa še tretje vprašanje glede naših ambicij. Pričakovala sem, da bo komisija začela z 1,3 in ne 1,4. Vaše sporočilo mora biti odločno. Moramo biti globalni voditelj In zato potrebujemo več naložb v inovacije, v kohezijo in kmetijstvo. Kolegi, eh, tamo... Najlepša hvala, hvala kolegica. Še na stvar v zvezi z Erasmusom, gospod komisar. Erasmus ima podvojena sredstva. Danes je tukaj veliko frustracij, samo 50 eh, odstotkov prošen je eh, upravičenih, dobijo zeleno luč in danes izpostavljamo, da bi morali vsi tisti, ki zaprosijo za uh, sredstva v okviru Erasmusa, plus uh, ta sredstva tudi dobijo. Zanima me, če bi lahko uh, pripravili uh, sejo. Uh, na kateri bi sodelovali naši sodelavci, eh, sodelavci političnih skupin, sekretarjata in vaši sodelavci, eh, tako da bi lahko na tej seji primerjali eh, številke na podlagi številki z leta 2018. Hvala. Torej, sveženje šele 26 ur na vaših mizah. Te močtejte šest ur spanja, potem nekaj urice za zajtrk, oblačenje in tako naprej. Sploh še niste mogli vsega prebrati. Lahko vam zagotovim, da bomo v naslednjih tednih odgovorili na vsa vaša vprašanja, predložili bomo vse številke. Seveda bomo organizirali toliko tehničnih srečanj, kot bo potrebno z vašimi asistenti, eh, pisarkami, odbori in tako naprej. Eh, seveda lahko uh, sem vam na razpolago tudi avgusta. Drugič, lahko vam zagotovim, da bomo kar se da pregledni. Junkarjeva komisija bo vsaj tako pregledna do poročevalcev, kot je bila Barozova komisija do prejšnjega parlamenta. Vsaj toliko pregledni bomo. Vse tukaj ne želimo eh, širiti nikakršnih trikov. Vse smo vam predložili, dobili ste naš predlog, dva celotna seznama. Dasselbe trenutno in pa za leto 2018. Uh, eh, vsako številko bomo tudi um, prilagodili za posamično državo članica. Recimo pri Galileju je EU27 enako visoka kot EU28. Uh, kajti programsko opremo potrebujemo tako ali drugače. Potem lahko pa to izračunate recimo v primeru kohezije ali pa SKP. Britanci so iz SKP um, ehm, odpoklicali več 15 uh, ehm, milijard več kot v primeru kohezijske politike. Tako da bomo imeli v naslednjem okviru pač 15 eh, milijard milijard manj za SKP, kot pa za kohezijsko politiko. Vse to vam bomo eh, jasno prikazali. Naše izhodišče je, bilo, eh, je bil okvir 2014-2020 mm, minus prispevk Združenega kraljestva. Na podlagi tega smo pripravili naš predlog proračuna in eh, na ta način smo izračunali procentualne reze eh, SKP približno 5 odstotkov. Sedaj je seveda vse odvisno od izvedbenih predpisov, stebr 1, stebr 2, vse skupaj bo odvisno od eh, nacionalnega sofinanciranja v drugem stebru, vse skupaj bo odvisno od tega, ali bo eh, kolega Hogan se odločil za zgornje meje ali za eh, postopno ukinjanje. Šele potem bomo vedeli, kaj bodo pomenili ti rezi eh, v neposrednih plačilih za malega kmeta. On je rekel, da bo to manj kot 4 odstotkov. Seveda pa bomo preučili vse podrobnosti. Potem kohezijska politika, kaj bodo dobile države članice, kaj bodo dobile regije. To je tudi odvisno od izvedbenih predpisov. Te bomo dobili maja. Pri zadnjem okviru je komisija izvedbene predpisov izvedbena pravila predstavila šele mesece kasneje. Vi jih boste dobili uh, najkasneje 14. junija, prve boste dobili že konec maja. Potem boste vedeli, kakšni bodo parametri za kohezijsko politiko, kakšno ulogo igra BND in pa BNI. 60, 60 odstotkov, v prihodnosti vsaj 80 odstotkov, potem kakšno vlogo bo igrala brezposelnost, demografija, migracije, podnebne spremembe. Zato bomo predložili različne možnosti, tako da se boste lahko odločili, kateri parametri so za vas pomembni. Jasno je, če BNI in pa BDP z vsaj 80 odstotih igra pomembno vlogo, potem bo kohezijska politika uspešna, kajti številne nove države članice ki so imele manj kot 60 odstotni BDP, ko so vstopili v Evropsko unijo, imajo sedaj BDP 80 eh, ali 90 odstotkov in zato nimajo več tako velikih potreb. Jaz mislim, da je to uspeh, če dosežete poprečje prve. Nove države članice bodo dosegle povprečje v naslednjem večjem finančnem okviru ali ga celo presegle regija Varšava že ima več kot 100 odstotkov. Eh, dobila je prava, eh, postala je pravo gonilo, ni več eh, tako potrebna sredstev kot ob vstopu Polske. Podobno bo tudi v drugih regijah. Zato bo prišlo do transferjev med državami članicami, med regijami. Ampak poskrbeti moramo za razvoj vseh regij, zato želimo poskrbeti tudi za varnostno mrežo. Nobena regija ne bo izgubila več kot 30 odstotkov. Čeprav bi glede na svoj uspeh, glede na svoj BDP na glavo morala dobiti uh, eh, 40 odstotkov ali pa celo 50 odstotkov manj. Tako da prosim, uh, prosim vas za nekaj potrpežljivosti. Konec maja boste dobili uh, vse potrebne informacije in verjetno se bomo potem pred poletjem morali še dvakrat ali pa morda trikrat srečati. Potem omenili ste tudi temo obrambe. Tudi tukaj želim biti jasen. Ko sem jaz na Polskem, v Litvi, Latviji, v Estoniji, na Finskem, v Bolgariji, eh, v Grčiji, vsi so zaskrbljeni. Skrbi jih, da se Mm, da v njihovih sosednjih državah krepijo eh, obrambne zmogljivosti in zato tudi mi potrebujemo investicije na tem področju. To je treba razumeti. Drugič je parlament na predlog komisije in sveta sprejel idejo o obramni uniji, o pesku, Potem tretji, številne države članice so članice NATO in vse članice NATO so se zavezale, da bodo 2 odstotka BDP-ja uložile v NATO in ta meja še ni bila dosežena. In kot uh, evropejci. Um, ehm, ulagamo v obrambo, manj kot recimo ZDA, ko gre za uh, orožje, ko gre za obrambno tehnologijo uh, in uh, tako naprej. Se pravi, trenutno 210 milijard izdamo za obrambo v državah članicah. Naš program predvideva, da bi v sedmih letih izdali 13 milijard, torej eh, to je pravzaprav kapljica v morje, to je stotina tega, kar izdajajo države članice. Eh, tako da prosim vas, ne govorimo o eh, pospešeni militarizaciji, prosim vas, to je neumnost. Če pa bodo sedaj države članice objavile številne razpise, če bodo ti razpisi imeli učinek podvajevanja, če bomo, razpis, če bomo če bomo neko, nekako poenotili razpise, če ne bomo iste opreme naročali dvakrat ali trikrat, potem bomo lahko poskrbeli tudi za prihranke. Trenutno je Evropa na tem področju preveč razdrobljena, zato je ta korak naprej v, na področju varnosti in obrambe poizkuse, da bi bolj eh, smotrno porabili evropska sredstva. Ne gre za nasprotje obramba proti kmetijstvu. Eh, oboje je v interesu državljanov in pa davkoplačevalcev. Potem lastna sredstva. Tukaj sem pripravljen poslušati nove predloge, recimo digitalno obdavčevanje, če bo svet temu naklonjen, potem lahko naše eh, predloge dopolnimo tudi s tem. Potem spomnite se davka na finančno na finančne transakcije. Smo o tem smo razpravljali v letu 2011. Je to še vedno naša vizija? Ja, pravzaprav ja. Takoj, ko bo v Franciji in Nemčiji jasno, kakšne transakcije bo treba obdavčiti, trenutno dogovora o tem namreč ni, se bomo lahko o tem dogovorili in na ta način poskrbili za dodatne prihranke eh, za, dodatna, za dodatne prihodke in s tem se bodo nacionalni prispevki znižali. Ampak ne moremo o tem samo filozofsko razpravljati. Počakati moramo na to, da bo svet uh, poskrbel za neko konkretno definicijo digitalnega obdavčevanja. In potem bomo lahko to uh, poleti ali pa jeseni še vključili v naš predlog. Erasmus. 14 milijard sedajni proračun bomo podvojili, več kot podvojili. In 750 milijonov bomo namenili eh, Interrailu znotraj teh 30 milijard. To bo manjši program, program manjšega obsega, ki ne bo škodil Erasmusu v nobeni obliki. Popusti. Evropa brez popustov bi bila pravičnejša Evropa. Poglejte, če ima Luksemburg um, BDP 103 tisoč uh, evrov na glavo in če ima Bolgarija 6 tisoč, potem bi morali to nekako uskladiti? Zakaj bi Luksemburg dobil popust na teh 103 tisoč uh, na glavo? Vseeno Luksemburg dobi popust. Potem, nacionalne države uh, imajo vedno progresivni davek na dohodek. Več kot uh, zaslužiš, uh, več je treba od, uh, obdavčiti. Mi pa bi morali biti uh, degresivni, pri naših popustih. To nima smisla. Tako da, ko gre za dohodke, se moramo, ogled, si moramo ogledati BDP, tisti, ki ima dober rezultat, morda lahko vplača nekaj več kot ostali. Ampak še vedno mu ostane 98,7 ali 98,9 odstotka pravzaprav so popusti samo eh, nekaj nesolidarnega in samo povzročajo spore v svetu. Eh, mi potrebujemo sredstva za vse regije. Potem pravna država. Mm, plačila Um, bomo zamrznili zaradi sklicevanja na, pravno, na nespoštovanje pravne države, uh, samo tam, ker to ne bo prizadelo državljanov. Prosim, uh, preberite naš predlog v zvezi s tem. Predlog je zelo kompleksen in vi ste tukaj zakono dajalec, lahko ta predlog spremenite ali pa ga izboljšate, vi ste sedaj na potezi. za celoten svežen. Potem nekateri ste rekli, da imamo nerealistične ideje. Dobro, lahko eh, imate takšno mnenje. Jaz mislim, da stojim z obema nogama na trdnih tleh. Vsak dan se sestajam z ljudmi in pomagam in želim pomagati državljanom. In eh, mimo grede, eh, Rotterdam živi zaradi evropskega uvoza brez eh, trgovinskih sporazumov, brez notranje trgovine bi bil Rotterdam samo pristanišče za jadrnice, ne pa za velike tanke in kontejnerje, ki prihajajo iz celotne Evrope in pa iz celotnega sveta. Mesto Rotterdam živi od Evrope, ne pa od eh, tulipanov. Potem dnevnice, o tem lahko vi odločite sami. To je v odločitev sveta in sveta, to ni v pristojnosti komisije, reforme. Evropski semester in specifična priporočila za države morajo biti osnutek za črpanje sredstev. Ampak nikoli ne boste v naših priporočilih prebrali uh, eh, nasvetov za plačilni dumping. To je uh, zadeva tarifnih partnerjev. Komisija ni tega nikoli predlagala v svojih poročilih. Potem. V vaši državi imate en odstotek za raziskave in inovacije. Jaz sem ponosen na Baden-Württemberg, ker oni ulagajo v to 4,9 odstotka. Um, Italija bi prav gotovo morala okrepiti ta prispevek. Saj imate Brešo, Bolonjo, Milano, uh, Torino. Mislim, da bi morali več ulagati v raziskave in razvoj. Nujno bi moral to narediti vaš minister. Potem, kaj lahko naredi komisija, če so zmogljivosti za izdelavo, eh, če ima Italija zmogljivost, da naredi 2,2 milijona fiatov na leto, pa jih proizvede samo 600 tisoč. To ni naš problem. Torej, Če povzamem, 26 eh, ur je minilo od predloga, tako da prosim, eh, ne, eh, bodite potrpežljivi, počakajte nekje do oktobra, takrat boste lahko imeli vse številke, lahko jih boste med seboj primerjali. In prosim, postavite nas uh, na preizkus, naše tehnično osebje, naše sodelavce. Mi želimo, da ko se bodo začela uh, pogajanja s svetom, da ne bo nihče rekel, da so mu na kakršnem koli področju manjkale informacije. To si želim. Najlepša hvala, gospod komisar. A spremete še eno zadnje vprašanje. V pogajanjih z Združenim kraljestvom, če bomo eh, našli eh, dogovor, eh, če bi Združeno kraljestvo izbralo švicarski model ali pa eh, norveški model, v katerem delu proračuna bi se znašel njihov prispevek? No, sedaj se pogovarjamo še o Irski in Severni Irski in res sem vesel, da bo Združeno kraljestvo sploh izpolnilo svoje obveznosti iz tekočega okvira do 2020, potem pa še tudi plačila v naslednjem delu. To je seveda zelo pomembno gre za proračun 2019 in predlog proračuna za 2020. To je tudi zelo pomembno, da odgovorim na vaše vprašanje. Potem pa še drugič. Združeno kraljestvo še naprej pripravljeno plačevati določen del. Recimo, če se pogledamo obzorje 2020, če hoče Združeno kraljestvo sodelovati v obzorju 2020, kako Švica, potem se bo lahko tudi Oxford in Cambridge uh, eh, bo se lahko sodelovala v obzorju 2020. Enako velja tudi za Galilejo. Lahko bodo ostali pri Galilejo, ampak bodo morali plačevati v Galilejo. Enako velja tudi za varnostne obveščevalne službe. Tudi ostala področja obstajajo, kjer Švica, Norveška, pa tudi ostale države plačujejo v evropske projekte in imajo od njih tudi koristi. To bi bila dodatna sredstva za proračun. Ampak švicarski in norveški denar se ne znajde v proračunu Evropske unije, ampak gre v kohezijski sklad. Maja bomo pripravili resolucijo. Ta resolucija mora temeljiti na zelo jasnih številkah in eh, ponovno zastavljam moje vprašanje. Zanima me, če bi se lahko naši sodelavci eh, do eh, ponedeljka srečali, zato da bi odgovorili na ta vprašanja. Prav, najlepša hvala za ta pozitiven odgovor. To je vse na današnji seji. Hvala še enkrat, da ste se odzvali na naše povabilo. Tega smo